Franč. Eh, Dobro jutro. Kmalo bomo začeli z glasovanjem. Sedite, prosim. Hvala. Začeli bomo in sicer najprej bosta zasedala odbora za zaposlovanje in kulturo. Glasovali bomo. Začeli bomo z elektronskim glasovanjem. Poročilo o boljših storitvah za znanja in spretnosti ter kvalifikacije Europass. To je poročilo Europass. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Malce bomo podaljšali glasovanje, zato ker nekateri še iščejo sedeže in iščejo tudi svoje glasovalne kartice. Konec glasovanja. zelo jasen rezultat. Uh, election of EP experts. Uh, Morda želi odbor za kulturo kaj povedati? To je bilo zelo pomembno glasovanje. Oba poročevalca sta opravila dobro delo. Ampak, gospa Kamerefert, izvolite. Hvala, Marita. Še enkrat hvala za odlično sodelovanje med odboroma Ample in Kult. Mislim, da smo dosegli dober rezultat, tudi rezultat na trialogu je bil dober, vem, da ni bilo vedno enostavno, zato hvala tudi obema poročevalcema. Mislim, da smo skupaj res delali dobro, predvsem pa se želim zahvaliti sodelovcem v sekretarijatu Kamona in Ana Marija Nogera. Mislim, da sta obe res delali zelo veliko in zelo dobro. Hvala. Mislim, da ste si to zaslužili in dosegli smo dober rezultat. Hvala še enkrat in veselim se že nadaljnega dobrega sodelovanja med obema odboroma. Hvala. Gospod Mann, gospod Malinov sta zadovoljna. Gospod Mann, izvolite. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem za dobro sodelovanje. Ni običajno, da vsi odbori tako dobro sodelujejo kot smo pravkar sodelovali mi. Evropa bo pomemben instrument za več mobilnosti. Poskrbeli smo tudi za to, da lahko ta postopek zdaj poenostavimo in ugotoviti bo možno spretnosti in znanja in to na izvedljiv način. Mislim, da smo res odlično sodelovali. Najpomembnejše pa je, da smo vključili svet. Komisija je bila na začetku drugačnega mnenja potem pa smo skupaj sodelovali in govorili, res dosegli smo dober rezultat. Morda to dokazuje, da ni vedno zadev. Najbolje reševati na nacionalni ravni, včasih se je treba dvigniti na evropsko raven in Evropa se je primer prav tega. Hvala, gospod Malinov, izvolite. Hvala. No, vedno se zahvalimo sekretarjatu, ampak v tem primeru mislim, da so res delali več kot običajno, zato ker je ta dosje še posebej zapleten in zakompliciran. Hvala za potrpljenje, hvala za sodelovanje s poslanci in hvala za potrpežljivost pri delu z menoj. Hvala gospodu Manov. Veliko veselje mi je bilo delati z njim v skupini ALS. E mi že dolga leta sediva skupaj ampak dokazala sva, da znava ne le sedeti skupaj, ampak tudi delati skupaj. Čaka nas revizija Evropasa v prihodnosti, ampak ta bo mnogo bolj preprosta, zaradi to, ker smo že položili dobre temelje s tem pregledom. Mislim, da je bil začetek težak in uspešen je bil konec in to kaže, da smo lahko uspešni, tudi če imamo na začetku mnenja, ki se zelo razlikujejo od mnenja sveta. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo z preostankom glasovalnega seznama za odbor za zaposlovanje. In sicer tajno glasovanje v zvezi z izvolitvijo strokovnjakov Evropskega parlamenta v upravni odbor Evropske fundacije za usposabljanje.